Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. Gospe in gospodje, dragi kolegi, lotimo se zdaj še zadnje točke na današnjem dnevnem redu, to je deseta točka. Rad bi pozdravil gospoda Vadima Pristajka, ki je ukrajinski minister za zunanje zadeve. Gospod Pristajko, veliko čast nam je, da vas lahko tukaj sprejmemo. In zahvaljujem se vam, da ste tako hitro sprejeli naše vabilo, da nam spregovorite tukaj v odboru. Pozdravljeni spet tukaj v Bruslu. Dobro poznate ta kraj, ker, kajti bili ste tudi vodja ukrajinske misije pri NATO v zadnjih dveh letih, zdaj pa ste minister od avgusta letos. Gospod Pristaj, ko je bil skoraj pravočasen, pohitev je iz Luksemburga v Brusel, tako da um, se je ravno kar vrnil z zasedanja ministrov za zunanje zadeve. Povedali nam boste, o čem ste govorili, in mogoče nam dali kakšne nove informacije. Verjetno poznate nekaj poslancev še iz prejšnjega mandata, iz različnih političnih skupin. In mi smo se želeli z novo ukrajinsko vlado čim prej vključiti v dialog. Ukrajina je naša. Um, bližna soseda in partnerica in upam, da bomo dobro sodelovali z vami v naslednjem mandatu oziroma tem mandatu Evropskega parlamenta. Ni treba povdarjati, kako zelo intenzivno je bilo sodelovanje z Ukrajino v zadnjih letih. Mi vsekakor želimo s tem nadaljevati tudi v naslednjih mesecih in letih. Brez nadaljnega pa vam kar takoj dajem besedo rad bi izvedel kaj več o vaši vladi, vaši evropski agendi, o varnostni situaciji in pa še o številnih drugih vprašanjih. Mogoče nam lahko spregovorite v kakih 15 minutah, potem pa bomo dali možnost še kolegom, da zastavijo nekaj vprašanj. Tako bomo lahko imeli dobro izmenjavo mnen. Se pa ta sestanek tudi prenaša v živo. Uh, ni, treba, ni treba, da vas skrbi, da eh, vam kdo tukaj prisluškuje, kaj ti vsekakor v vsakem primeru bo to na spletu in se ta seja tudi v živo prenaša. Hm? Najlepša hvala za besedo, hvala tudi za to, da ste nas povabili. Eh. Hm, sodelovali ste tudi eh, na misijah za opazovanje volitev v Ukrajini. Ja, vse skupaj postaje zelo transparentno, um, kot ste povedali. Um, in, uh, zdaj bom podal nagovor, kot sem ga podal tudi ministrom. Razpravljali smo o treh glavnih temah. Najprej varnostna situacija v Ukrajini, um, gre za mirovni proces in pa uh, možnosti za prihodnost. Potem druga stvar so bile reforme v Ukrajini, um, o tem bom razpravljal tudi z vami. No, tretja točka pa so bile naše želje. Um, vi ste nam povedali, kaj želite slišati od nas, potem pa bomo tudi mi povedali, kaj mi želimo od Evropske unije. No, naj pa se vam na začetku še enkrat zahvalim za vašo podporo, uh, za to, da ste omogočili izmenjavo zapornikov, gospod eh, Sencov um, je bil izpuščen, domov je lahko prišel zaradi uh, pomembne podpore, ki ste mu jo nudili vi. Mislim, da je ta naša uh, izmenjava mnen koristna, prihaja v pravem času. Izmenjava zapornikov je uh, se zgodila v pravem času. In uh, v Minsku pred petimi leti smo se že dogovorili o tem, Mm, samo da predstavim tudi malo zgodovinske okoliščine. Naj vam povem, da še, smo še vedno v vojni z Rusijo. Ehm, veliko življenje je že bilo izgubljenih in veliko ljudi ehm, je bilo tudi izseljenih. V glavnem eh, so smrtne žrtve med vojaki, ampak tudi veliko med civilisti. Številk ne bom eh, govoril, ampak eh, tisti, ki ste Ukrajino obiskali, ste se lahko o tem prepričali na svoje oči. S predsednikom Zelenskim se zdaj trudimo, da bi čim bolj spoštovali sporazum iz Minska, kolikor pač je pripravljeno sodelovati tudi Rusija in upam, da bodo prvi koraki eh, vsaj v tem, da zagotovimo humanitarno pomoč. Na ta način bomo mogoče lahko obrnili novo stran. No, kaj pa smo naredili do zdaj? Um, to smo skušali doseči. Rusi so želeli dve stvari, um, preden se voditelji sestanejo. Zadnje srečanje je bilo leta 2016, sredi vojne. In uh, potem pa takega srečanja ni bilo več, uh, več kot tri leta. Uh, najprej treba upoštevati formulo, o kateri smo se dogovorili. Štelmajer formula uh, je to, v Ukrajini to vsi poznajo. Torej, uh, to poznajo tudi frizerke in pa taksisti. Uh, No, ta formula je bila dogovorjena v Berlinu. Sam sem bil takrat svetovalec eh, predsednika. No, upali smo, da bo ta formula enostavna in razumljiva. Imamo poseben status za regijo, ki jo okupira Rusija. In Želeli smo, da bi postala operativna na prvi dan volitev. Ni šlo za uh, parlamentarne volitve, ampak za lokalne. Ta zakon pa naj bi postal potem stalen, uh, ko bi OECD, organizacija, uh, torej OECD rekla, da so bile volitve legitimne. Potem smo začeli s testiranjem, s tem iz Luganska regija je bila vključena med testne regije. Tam smo že začeli z gradnjo mostov in eh, na enega že čakamo. Moramo pa še počakati, nekaj časa. Imeli smo eh, dogovor iz leta 2016, eh, kjer je bil ta rok eh, sedem dni, torej sedem dni prekinitve ognja. Zdaj je ta rok bil podaljšan na osem dni. Upam, da bomo lahko stvari zaključili pred Normandijo 4 to srečanje zdaj pripravljamo in upamo, da bo dobro potekalo. Rusija eh, od nas pričakuje, da bomo sprejeli določene dokumente, neke vrste Minsk 3. Mi smo se dogovorili o dveh in upamo, da bo preostanek dogovorjen čim prej takšna je trenutno situacija. E, 35 ljudi smo dobili v okviru te izmenjave nazaj, Izmeni, izmenjali smo si zapornike z Rusijo. Um, Rusija se je, odz... se je navezovala predvsem na uh, sodbo uh, sodišča. Eh, mi smo dobili nazaj zajete eh, mornarje, mi pa smo imeli zaprte ruske teroriste. In 24 vojakov eh, je bilo treba v vsakem primeru vrniti. V naslednji izmenjavi bomo izmenjali okrog 100 ljudi, pri tretji izmenjavi pa bo teh še več. Um, imeli bomo tudi izmenjavo talcev. Zelenski Eh, se skuša pogovarjati z drugo stranjo in mi smo rekli, da bomo skušali omogočiti eh, neke vrste samoupravljanje s procesom decentralizacije. Ta proces v Ukrajini tako in tako poteka. Nekaj rdečih linij imamo in eh, predstavil sem jih tudi ministrom danes. Ukrajina je in bo ostala enotna država. Ne govorimo o, o nasilni federalizaciji države. Potem še ena rdeča linija je, da ne bomo spremenili naših institucij, tako kot želijo Rusi. Izvedli bomo nekaj reform pri naši ustavi, eh, povezane bodo te reforme z decentralizacijo, tako kot je zapisano v sporazumu iz Minska. Eh, tretja stvar je, da bomo imeli volitve. Ampak te volitve morajo potekati po standardih OECD in pa po ukrajinski zakonodaji. To je zapisano tudi v sporazumu iz eh, Minska. In volitve se bodo zgodile takrat, ko bo eh, varnostna situacija to omogočala, ko ne bo več ruskih plačancev. Eh, upam, da bomo to vprašanje čim prej uredili. In Eh, torej, eh, volitve bodo možne takrat, ko bo Ukrajina prevzela spet nadzor nad svojimi mejami. Ko bodo ti pogoji OECD izpolnjeni, takrat bodo volitve lahko priznane kot eh, svobodne in uh, jih bomo lahko tudi uh, obravnavali kot uh, izraz želje ukrajinskega prebivalstva. Toliko za enkrat o tej temi. Lahko mi pa postavite kakšno vprašanje. No, um, kar se tiče eh, reform, imamo še nekaj eh, zakonov iz eh, prejšnjega obdobja, ampak te zdaj skušamo spremeniti s pomočjo parlamenta. Sprejemamo novo zakonodajo. In uh, določeni zakoni so bili pripravljeni in so potem obtičali v predaljih 5 uh, eh, do 10 uh, eh, let. 73 osnutkov nove zakonodaje smo pripravili v zadnjih nekaj mesecih. Zelo hitro moramo postopati, ampak postopki so zapleteni in želimo si te reforme izvesti čim prej. Napake bomo popravljali kasneje, če bo do njih prišlo. Ta del bo težko izvesti, ampak mislim, da če se bomo osredotočili na ustrezna področja, naprimer strukture boja proti korupciji, potem reformo um, javnega toživca, reformo pravosodja, eh, s temi reformami bomo že dosegli prve rezultate in pokazali Ukrajincem, da resno mislimo. Prvi osnutek, ki je obravnaval parlament, eh, Eh, je obravnaval oziroma je govoril o imuniteti poslancev. Sprejeli smo kar drastične ukrepe. Potem je šlo tudi za eh, prve obravnave ekonomskih zakonov, ki smo jih morali sprejeti v skladu z našimi obveznostmi eh, pridružitvenega sporazuma. Tukaj imamo dve liniji. Predsednik je ravno kar podpisal sporazum, ki nam omogoča, da eh, se lotimo tako imenovanega industrijskega eh, prostovizumskega režima. Na ta način bomo dosegli preboj eh, na tem področju, predvsem na področju industrijske standardizacije. Torej, veliko je novih zakonov in uh, Veliko je tudi sprememb. Povsem smo spremenili sistem uh, lokalnih upraviteljev oziroma guvernerjev. Potem uh, spremembe so se zgodile pri javnem toživstvu, potem strukturah za boj proti korupciji. Upam, da bo vse to hitro prineslo rezultate. No, pa še ena stvar, ki jo moram omeniti. Uh, nič se ni spremenilo pri naših pričakovanjih do prihodnosti. Svojo prihodnost vidimo v Evropski uniji in NATO. E, to ni zapisano samo v naši ustavi, ampak tudi v srcih ukrajinskih prebivalcev. Ukrajinci e, celo s svojim življenjem branijo te naše cilje in uh, upam, da nas boste pri teh prizadevanjih podprli. Ljudje potrebujejo to podporo. Morajo vedeti, da so dobrodošli v Evropski uniji in na ta način bo njihov vsakodnevni boj lažji. Mm, gospod predsednik, če dovolite, se bom tukaj ustavil in počakal na vprašanja. Hvala. Hvala. Najprej besedo dobi predsednik delegacije. Eh, za odnose z Ukrajino in tudi podpredsednik odbora, gospod Vačekovski. Hvala. No, eh, kot je že povedal predsednik, bom eh, vodil delegacijo za sodelovanje med našim parlamentom in pa vašo državo in upam, da bo to sodelovanje dobro. Sodelovali bomo z vrhovno rado in zdaj bomo začeli z načrtovanjem našega dela za prihodnih nekaj let. Morali se bomo začeti spoznavati, mogoče ne čisto od začetka, zato ker se nekateri člani naše in vaše delegacije že poznajo, ampak okrog 80 odstotkov članov Vrhovne rade je novo izvoljenih poslancev, prav tako tudi v Evropskem parlamentu 60 odstotkov novih članov imamo začeli se bomo torej spoznavati skoraj od začetka. Kot vodja naše delegacije bi se rad osredotočal na teme, kot so poglabljanje političnega dialoga, potem eh, na probleme vladavine prava in dobrega upravljanja. Če bodo stvari dobro izvajanje, bo to tudi vam koristilo in boste imeli. Uh, Mm, koristi torej od tega našega sodelovanja. Ne smemo pa pozabiti niti na varnostne grožne za Ukrajino. Vi ste naša soseda, soseda Poljske, soseda Evropske unije. Na drugi strani pa imate tudi mm, sosedo Rusijo, ki je v tem primeru agresor Ukrajina, pa žrtev. Lahko vam zagotovim, da bomo vprašanja integritete in varnosti Ukrajine imeli visoko na lestvici prioritet eh, našega parlamenta in naše delegacije. Kolegi, deset se vas še želi javiti k besedi, imamo pa samo še pol ure časa. Eh, prebral bom imena. Gala Bazescu Kanjete Boksko. Za ELS, za eh, SND Picula, za Renew Austrevičius. Eh, potem še EKR, gospa Fujtiga, gospod Vole Zague in gospod Papadakis z uh, eh, ID oziroma za nepovezane poslance. Pa še gospod Kobilius. Bomo skušali vključiti vse. Prosim, če se držite dveh minut. Gospod Galer je prvi. Hvala. Zelo na kratko. Dobro, da ste razložili eh, formulo Steinmeier. In uh, moramo se zavedati, kaj bo to prineslo. Prej ali slej bo treba izvesti volitve in gotovo moramo upoštevati vse to, kar ste vi navedli. Zdaj pa še nekaj vprašanj glede konkretnih reformnih korakov. Zanima me, kako napreduje decentralizacija in kakšen je vaš načrt v zvezi z njo. Drugo vprašanje je, um, imate organ za boj proti korupciji in pa eh, dosjeje, ki jih pripravlja uh, NABU. Zanima me, kakšna je časovnica uh, za pripravo teh dosjejev. Potem imam skrbi z določenimi osebnostmi, gospod Goromovski, z njim sem se srečal, ko sem bil v Kijevu. Uh, um, povezane s predsedniško administracijo in to ni vse povsem jasno. Uh, pa še gospod Horoškovski, um, on je bil vodja tajne službe in zdaj se je spet pojavil. Zanima me, ali je treba vključevati uh, v vlado in jih povezovati z novo vlado, torej takšne osebe, ki so problematične zaradi preteklosti. Pa še nekaj eh, eh, vaše spremembe in reforme, eh, ali želite najprej to izvesti in potem uzakoniti. Nekatere naše kolege tudi skrbijo finančni tokovi, ki um, potekajo v različne smeri in tudi niso vedno jasni. Hvala. Um, Tonino Picula je naslednji, izvolite. Hvala. Pozdravljeni in dobrodošli tukaj, gospod minister. Ukrajina tukaj uživa veliko podporo. Tri točke bi izpostavil. Evropski parlament in pa člani tega odbora zelo natančno spremljajo reforme v Ukrajini. Predvsem spremljamo napredek na področju pravosodja in pa protikorupcijskih institucij. Glavni cilj mora biti, da se okrepine odvisnost eh, sodstva in države nasploh. Eh, Ukrajina bi lahko uporabila um, vse nasvete, ki jih lahko nudi tudi Evropska unija na področju priprave um, te zakonodaje, eh, pa tudi nasveti Beneške komisije so tukaj zelo pomembni. Zanima me, kakšni bodo vaši naslednji koraki pri reformi pravosodja. Um, potem konflikt v vzhodni. Ukrajini in pa nov format Normandija 4. Um, veseli nas, da je bil ta konflikt rešen. Ukrajinski minister za infrastrukturo je konec septembra objavil uh, oceno finančnih potreb za uh, eh, izgradno finančnih infrastruktur eh, v Donbasu. Kakšni so konkretni načrti na tem področju? Srečali pa ste se tudi z generalnim sekretarjem Sveta Evrope. Uh, in eh, razpravljali o krizi um, zaupanja. Um, kako gledate na nadaljni proces na tem področju? Hvala Tonino Picula v imenu skupine Renew Petra Saustrevičius. Hvala, David. Dobrodošli, gospod minister. Sam sem se ravno kar vrnil iz Londona, kjer smo imeli odličen sestanek eh, s predstavniki NATO. Razpravljali smo tudi o Ukrajini in zaključki eh, tega sestanka so zelo trdni in prinašajo tudi malo bolj optimistično noto za izgradno zaupanja in pa kapacitet Ukrajine. Nekaj točk z moje strani. Mi vsekakor cenimo zelo ambiciozen program reform predsednika Zelenskija. Eh, cenimo tudi visoko podporo eh, vrhovne rade za to, ampak zanima me, kakšno je javno mnenje. Eh, predvsem, ko gre za možna mirovna pogajanja v Normandiji in pa ko gre za te, ki napadajo Ukrajino. Ali lahko računate na javno podporo No, naj nadgradim še vprašanje gospoda Picule. Kaj bi lahko uh, naredili tudi mi v Evropski uniji, še posebej, ko gre za humanitarno pomoč za regijo Donbas? Uh, eh, kaj, kaj lahko prispevamo za to, da bo pomoč Evropske unije bolj vidna uh, in da bomo ljudem dali upanje uh, o drugačni prihodnosti? moramo zadržati tudi svojih zavez iz Kijeva. Ne želimo, da bi eh, ljudje nasedali ruski propagandi. Potem pa me zanima še, ali imate kakršne koli novice, mogoče celo dobre novice, eh, glede pogovorov predsednika Lukašenka s predsednikom Zelenskim. No, veliko se je govorilo o neodvisnosti Belorusije. Zanima me, kako vi gledate na te pogovore med obema predsednikoma. Hvala, Petra Saustrevičius. Uh, eh, gospa Fanka Montov iz eh, skupine Zelenih. Hvala. Sem tudi podpredsednica delegacije za sodelovanje med EU in Ukrajino. Uh, zato bi rada podprla to, kar je povedal že predsednik naše delegacije. Namreč eh, zelo smo zainteresirani za intenziven dialog z vašimi poslanci in poslankami. Vidim, da obstaja volja tudi na ukrajinski strani. Vsekakor eh, je volja na naši strani. In ker ste omenili eh, predvsem varnostno situacijo na vzhodu, bi rada zastavila par vprašanj v zvezi s tem. No, pri menjavi zapornikov, ki ste ga omenili, ste vi dali veliko, eh, dobili nekaj, ampak eh, šlo je za asimetrično izmenjavo. Ali si lahko predstavljate, da ko bo po Steinmeierjevi formuli in sporazumu iz Minska prišlo do naslednjega, koraka, da bo Moskva sprejela to, kar vi zahtevate, oziroma za kar jo prosite, kar naj bi tudi eh, bil naslednji korak. Prvič, ne vem, kako želite organizirati volitve, kdo bi jih sploh eh, nadzoroval. Na ukrajinski strani me zanima, kdo bi bil odgovoren za take volitve ali bi. Eh, spet povabili misijo Evropske unije. Ali je ta možnost še na mizi, ali bi imeli kakšno drugo obliko mednarodnega nadzora? Ne morem si predstavljati, da bi ljudje iz DNR in LNR uh, eh, eh, se zauzeli za takšne svobodne volitve. Potem pa naslednji korak v tem sporazumu. Uh, Eh, to mi tudi ni eh, čisto jasno. Eh, ne vemo, ali je Romenko bolj nek vrste minister za zunanje zadeve v senci, kdo pravzaprav vodi to formulo in pa kdo je najbolj aktiven pri sporazumu. Mogoče nam to lahko razložite od znotraj. Zanima me, kdo bo vodil pogajanja. In še nekaj me skrbi, ne smemo mešati proces decentralizacije v Ukrajini z formulo oziroma sporazumom iz Minska. Mislim, da gre tukaj za dve povsem različni stvari. Hvala, Ana Futiga za IKR. E Hvala. Dobrodošli, gospod minister. Lahko ste prepričani, da vas bomo še naprej odločno podpirali. Podpirali bomo Ukrajino in pa njeno zemeljsko celovitost in odpor proti ruski agresiji. Imam pa dve vprašanji. Zanima me, kako vi ocenjujete um, uh, svobodo plovbe v Azovskem morju? In zanima me tudi, Kako gledate na turško stališče do uh, eh, teritorijalne integritete Ukrajine? Hvala, Ana. Gospod Vole, sa skupino Guje. Dobrodošli, gospod minister, in hvala za predstavitev. No, Zelenski je dobil veliko podporo, 72 odstotkov. Eh, zmagal pa je na podlagi platforme za mir. To je jasen znak, da ljudje v Ukrajini želijo miru. Samo nekatere neonacistične skupine eh, niso zainteresirane eh, za mir ali pa tisti, ki živijo od trgovine z orožjem. No, gotovo je Ukrajina pred veliko izzivi. In zanima me, zakaj bi država eh, toliko denarja porabila za orožje, ko pa je pred vami toliko izzivov. Mm, mm, z orožjem ne boste nahranili svojih ljudi. Zanima me, kaj lahko poveste na to temo. Potem pa še eh, zakoni proti korupciji. Mm, prišlo je do privatizacije in ko se je Rusija upletla pod Jelcinom v privatizacijo, je pravzaprav s tem povečala korupcijo. In od tega so imeli korist samo oligarhi. E, zanima me, kako Zelenski gleda na privatizacijo. Hm. Ukrajina ima pod nadzorom še zmeraj veliko ozemlja in e, zanima me, kako bo s tem v prihodnje. Zakaj se je Zelenski pred nekaj eh, dnevi sestal z neonacistično skupino, eh, ki jo nekateri eh, obravnavajo celo kot teroristično skupino? Ali mislite, da boste na ta način prispevali k mirovnemu procesu? Pa še nekaj me zanima, zakaj je vaš premije se sestal včeraj s svetom veteranov? to je tudi neonacistična skupina in ne vem, zakaj ste tako aktivni in uh, tako podpirate sodelovanje s temi skupinami. Hvala v imenu uh, nepovezanih poslancev, gospod Papadakis. Govoril bom grško. Šestnajstega julija je sodišče v Ukrajini prepovedalo komunistično stranko. 19. augusta v Kijevu pa je prišlo do prepovedi komunističnega časopisa. Tudi kandidirati ti ljudje več ne morejo za politične funkcije. Ali ni to kršitev svobode? do izražanja. Vaša vlada je povezana z določenimi skrajnimi skupinami, to, kar je povedal prejšnji govorec, je res. Eh, sestajajo eh, se določene osebe tudi z neonacisti in zanima me, ali se želite eh, znebiti zgodovine komunizma oziroma komunizma povsem zasukati eh, tok zgodovine. Eh, kako, kako razložite eh, takšno obnašanje? Ok. Najlepša hvala. Zdaj pa končno sklop poslancev VLS. E Najprej gospa Kanjete. Hvala, gospod minister, lepo pozdravljeni. Najprej nekaj o Steinmeierovi formuli. Veseli me, da ste jasno opredelili rdeče linije, ki so bistvenega pomena za Ukrajino. Ampak dobro poznam tudi rusko politiko ter orodje, ki jo uporablja v obliki nacionalne propagande. Bodite pazljivi, da ne boste postali krivi v očeh mednarodne skupnosti. Čez nekaj časa vas bo Rusija začela obtoževati zaradi pomankanja politične volje, pa tudi zaradi preslabih rezultatov pri izvajanju Steinmeierjeve formule. Potem pa še nekaj iz preteklosti, ko so balske države pridobivali neodvisnost. Je bilo slabih 70 odstotkov imenovanih poslancev prvič izvoljenih. Ampak veste, ki smo danes, včasih je to privilegij in korist. Moramo se učiti od dobrih virov, ne od slabih virov. Potem pa še dve vprašanje. Prvo zadeva obstoječo povezavo med banko in mednarodnim denarnim skladom. Kako je tudi za sprostitvijo naslednjega svežnja posojil za Ukrajino? govorim o denacionalizaciji zasebnih bank. Kako boste izvajali zakonodajo glede reforme zemljišč? Ukrajina ima eno najplodovitejših zemljišč v celotni Evropi in prav lahko si zamišljam, kako zunani investitorji že zdaj razmišljajo o morebitnih zahtevah. Skozi to so šle baltske države, prav tako Bolgarija in Romunija. Vsi tisti, ki prihajajo od zunaj, imajo na voljo veliko več kapitala za nakup zemlje. Zemljo pa je treba zaščititi. Ne bom ponavljala tega, kar so povedali že drugi, ki so že naslikali celovito sliko, me pa zanimajo vaše pripombe. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Basescu. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani minister, hvala, da ste se udeležili današnje razprave. To je pravi kraj, da se pogovorimo o situaciji v Ukrajini. Dve vprašanje imam. Prvič, iskreno povedano, sem presenečen nad tem, kako hitro je Ukrajina sprejela Štajnmajerjevo rešitev. Če mi dovolite, praktično gledano govorimo o transnistrizaciji Ukrajine. Raven avtonomije za Donetsk in Lugansk je tako visoka, da ni mogoče več dejati, da je da je Ukrajina enotna država. Veliko pristojnosti se je preneslo na Donetsk in Lugansk. To je dejstvo. S podporo Rusov, seveda. Na ta način so ohranili pomemben del Ukrajine. In to se bo nadaljevalo, če se bo Steinmeierjevo formulo v celoti izpeljalo. Potem pa še druga pripomba ta zadeva člen 4 vašega pridružitvenega sporazuma, ki sem ga podpisal tudi jaz. Ta člen omenja manjšine. Seveda ne morem podajati sodb glede delovanja ukrajinskega parlamenta in vlade. Ampak po mojem mnenju ste storili veliko napako, ko ste se odločili, da manjšinam ne boste omogočili učenja v svojem nacionalnem jeziku, naprimer v mačarščini, v rumunščini, ko ste zapovedali, da mora vsa izobrazba potekati v ukrajinščini. Morda bi bilo dobro, da bi razmislili tudi o tem vidiku, saj je to nekaj, kar lahko ustvarja napetosti tudi na zahodu Ukrajine. Najlepša hvala, gospod Pasesku. Zdaj pa, gospa Bočkor, najlepša hvala za besedo, gospod predsednik. Hvala, spoštovani minister. Navezala se bom na nekatere pripombe in vprašanja kolegov in kolegic. Moje prvo vprašanje je, kakšni so vaši prihod, načrti za prihodnost nacionalnih manjšin. Predsednik Zelenski je napovedal, da bo predložil ločen zakonodajni akt, ki bo urejal vprašanje nacionalnih manjšin. Kakšna bo vsebina tega zakona, če nam lahko kaj poveste o tem? Pa še drugo vprašanje, to zadeva upravno reformo. Krožijo govorice, da bo transkarpatska regija vsega, vezana na uh, levi oblast, ali obstajajo kakšne informacije v pozavi s tem. Zdaj pa me zanima tudi, ali naj bi izboljšali diplomatske odnose s sosedskimi državami. To je seveda pomembno vprašanje za vas kot ministra zunanje zadeve. Zdaj pa gospod Kobilius. Najlepša hvala, dobrodošli. Gospod minister, imam dve večji vprašanji. Prvo zadeva mirovni proces. Ukrajinske voditelje lahko pohvalimo za vso voljo, ki so jo izkazali pri iskanju miru, čeprav je vprašanje miru v rokah Kremlja, ne Kijeva. Ne smemo pa prepustiti niti v rokah nekaterih nerealističnih voditeljev. Kaj se bo zgodilo v Donbasu, ukrajinski nadzor meja, razorožitev in še nekateri drugi znani ukrepi? Ali pričakujete, da boste lahko izpolnili zastavljene pogoje do konca naslednjega leta? Če sem prav razumel, bodo lokalne volitve potekale enkrat naslednje leto. In če teh pogajanj ne boste mogli dosegli, ste začeli govoriti o planu B ali kakorkoli ste že to poimenovali, ki zadeva zamrznitev konflikta. Ali bi lahko spregovorili še o teh zamislih? Na to pa še mirovna pogajanja vsi se lahko strinjamo s tem, da mir ni le nekaj, kar se tiče le Ukrajine. To je eden najpomembnejših političnih izzivov na evropskem kontinentu. Morda celo pomembneje ali pa vsaj tako pomembno kot Brexit. Pred nedavnim, v času ministrskega sedanja v Bruslu, sem predlagal, da če bomo imeli na Evropskem parlamentu usmerjevalni odbor za Brexit, zakaj ne bi mogli imeti tudi usmerjevalnega odbora za mirovni proces v Ukrajini tako da bo v tem smislu tudi v tem kontekstu prisotna Evropska unija. Toliko za enkrat, naslednje vprašanje pa bom zastavil naslednjič ali pa nekje druge. Hvala spoštovane kolegice in kolegi, kar širok razpon vprašanje bil to. Kot vidite, ima Ukrajina veliko prijateljev na odboru za zvonjene zadeve, številni kolegi in kolegice zanimanjem spremljajo situacijo že več let. Zdaj pa imate vi priložnost odgovoriti na vsa ta vprašanja v naslednjih 15 minutah. Žal mi je verjetno tudi pol ure ne bi bilo dovolj. Hvala lepa. Res me zanima, res se mi zdi zanimivo, kako različna stališča imate tukaj in kako se vam uspe zediniti glede nekaterih komentarjev. No, nacisti, komunisti, kako lahko porabljamo sredstva za orožje, če nimamo dovolj hrane v Ukrajini. No, ni res, da nimamo dovolj hrane v Ukrajini, nekako že preživimo, tudi z vašo pomočjo nam je uspelo v petih letih priti do 4,6 odstotne gospodarske rasti. To seveda ne bi bilo mogoče brez finančne in politične podpore prijateljev v Evropski uniji. Dobro pa smo vzpostavili tudi delovanje gospodarstva na naši strani. Zdaj pa si lahko dovolimo nekaj načrtovanja na poti do rešitve. Ali porabljamo veliko denarja za obroževanje, s tem se ne moramo strinjati, porabljamo 2,3 odstotka za obrambo in to je NATO standard za te države, ki niso v obroženih konfliktih. 5,6 odstotkov uporabljamo za obrambo in varnost. Menim, da bi morali porabljati vsaj 30 odstotkov, če še želimo upreti vsem agresorjem. Ampak. Mislim, da če se želimo učinkovito obroniti, potrebujemo raznovrstne oborožene sile, tako pomorske enote kot kopanske enote, letalske enote. Le eno ladjo imamo v mornarici, vse ostalo so vzeli Rusi. In zanimivo dejstvo, ta lada je bila na NATO-vi misiji in ko se je vrnila, je bilo že vse končano. Po zaslugi NATO, čeprav še nismo članica, imamo še to ladjo in že čutimo pomemben vpliv te organizacije. Na to pa še nacisti in neonacionalizem. Žide z juga Ukrajine ne moremo obtrževati tega, da so nacisti. Tam prihaja tudi gospod Zelenski tako premijer kot predsednik sta v istem času na oblasti, ki sta iz judovskega ozadja in mislim, da smo edina taka država na svetu. Tako nikakor ne morete obtoževati, da smo nekakšen neonacistični narod. Ko smo začeli s tem delom, so številni govorili o tem, da pri nas delujejo skrajneži radikalci. Ampak da, žal pa morate postati radikalni, ko izgubljate ljudi vse povsod, ko vam kradejo ozemlje skupaj s prebivalstvom. Ko zasuvajo rudnike in kradejo železo. zdaj pa so tudi Združene države začele posegati v ta del Ukrajine in v ta sektor. In seveda je, da se moramo odzivati na radikalen način. Zagotoviti moram, da se bomo ponovno spravili na prave tire, ko bomo vzpostavili mir v naši državi. In potem bomo spet postali mirna kmetijska država, ampak to zaenkrat še ni mogoče. Takoj, ko se bomo lahko učinkovito obranili pred temi napadi, se bomo lahko vrnili na stara pota. Mislim, da nam je že zdaj uspelo vzpostaviti ustrezno disciplino med oboroženimi silami, ki se prizadeva za obnovitev miru. Ko se premi srečuje s katero okoli skupino, to torej ni nobena težava. V medijih je govor o tem, da je na ukrajinskih ulicah veliko protestnikov, mi se skušamo srečevati z vsemi veterani, vsemi tistimi, ki so izgubili svoje bližnje. In oni tudi pravijo, da je Štajnmajerova formula enostavna kapitulacija. In razumem tudi to, kar pravite vi. Ali bo šlo res za nekakšen kompromis srednjo pot pri reševanju konflikta z Rusijo? Ne, verjetno ne. Uh, v to ravno ne moremo verjeti. Če bi Rusi želeli, bi lahko spremenili svoje vedenje in pristop že pred petimi leti, takoj ko so ugotovili, da se eh, Ukrajina ne bo predala. Prav tako čutimo nevarnost transnistrizacije, to je seveda dolga beseda, ampak najbrž se res soočamo s tem. In V času kosila ministrov smo dobili isto vprašanje z romunske strani in sicer vidimo nevarnost, da bi postali nova Transnistrija. Tekom let smo videli, da Rusija uporablja točno to taktiko. Aneksirajo majhno območje ozemlja, in tako delujejo v vseh primerjih teh manjših republik, ki jih ni uspelo ujiti. Na to pa še reforme, potem pa proti korupciji, ski organ, decentralizacija in tako dalje. Učimo se od izkušenj številnih evropskih in vzhodnoevropskih narodov, naprimer polske, kolikor vemo, je skušala Polska devet let. Nadaljevala s procesom amalgamacije. Mi pa smo preživeli zadnje tri leta, štiri leta, tako da dajemo več moči ljudem, več sredstev in tako dalje. Nekateri so s tem zadovoljni, ampak nekatere regije še niso tako dobro vključene v ta proces. Premije je dejal, da bomo dobili tudi jasen črk glede zaključevanja decentralizacije in amalgamacije skupnosti. Upamo, da bomo za ljudi pridobili še več pobud, v nasprotnem primeru pa bomo verjetno izvedli le nekakšno upravno reformo. In ravno to ponujemo ljudem na vzhodu Ukrajine. Večino pravic, ki jih lahko pridobijo, jih lahko pridobijo s procesom decentralizacije. Na to pa še uporaba dodatnih uradnih jezikov. Zagotovimo jim uporabo kateregakoli od jezikov na uradih. Lahko govorijo v svojih jezikih, tako v upravnih, eh, verskih postopkih in tako dalje. Ampak pri uradnih zadevah je dejansko uradni jezik ukrajinščina. To sicer nikjer ni bilo uradno zapisano, zato smo skušali poskrbeti tudi za to. V času prehoda iz te komunistične preteklosti v ukrajinsko suverenost. Sam sem imel v šoli le dve uri ukrajinščine, toliko kot je bilo predvideno za učenje katerega koli drugega tujega jezika. Tako si lahko zamislite, kakšna je raven znanja ukrajinščine, ko otroci zaključijo šolo. Ko govorimo o ukrajinizaciji Ukrajine, nekatere lokalne skupnosti težko razumejo, zakaj si za to prizadevamo. Ampak obenem se želimo, da bi nekatere manjšinske skupnosti, naprimer mačari, razumeli, da ni realno pričakovati, da bi se mačarščina v stotih odstotkih uporabljala v šolah z ukrajinsko podporo. Treba poskrbeti za določen standard ukrajinščine, zato da se bodo ljudje ob koncu šolanja laže integrirali v ukrajinsko družbo, postali zdravniki, diplomati, odvetniki. tem manjšinam, naprimer mađarski manjšini, zagotavljamo tudi izobraževanje na določenih področjih v ukrajinščini, naprimer pri zgodovini in tako dalje. Poskrbeti pa je treba seveda tudi za ravnovesje med lokalnimi ali manjšinskimi jeziki in ukrajinščino v, šolo, v šolah. Z mađari smo se zdaj dogovorili tudi, da bomo za izvajanjem zakonodaje počakali do leta 2023. Ampak mađarski prijatelji žal ne obveščajo svojih ljudi, da smo pripravljeni na določene kompromise. Kako bomo izboljšali svoje odnose z mađarskimi uradniki. Z njihovim predstavnikom sem se srečal pred dvema tednoma v New Yorku. Tam smo se dogovorili, da se bova čim prej sestala, da bova organizirala tudi obiska premije Orbana v Ukrajino. Ampak časovnica je zaenkrat precej natrpana. Toliko različnih interesnih skupin prihaja k nam in se želi vključevati v to, kar želimo doseči sami v času mirovnega procesa. Na to pa še banka. Najbrž nimam dovolj časa, da bi o tem spregovoril celovito. Ta banka je bila največja ukrajinska banka v času privatizacije. Prevelika, da bi bi spodletela, kot bi rekli, v Združenih državah. Morda ni bila sprejeta najbolj pravična odločitev glede privatizacije te banke, vsaj za lastnika ni bilo to tako ali je bilo to pravičeno ali ne, glede tega se še vedno odloča naše sodišče. Ampak Zelenski ni dejal, da bo prišlo do ponovne nacionalizacije te banke. Ne. Če je prišlo do kršitev v postopku, je treba poskrbeti za popravilo in nadomestila, če so ta upravičena ampak to, če bo nacionalna banka, bo potem tudi služila ukrajinskim državljanom. Potem pa pogovori med Zelenskim in Lukašenkom, razprava je zanimiva. Belorusi očitno že čutijo določen pritisk iz vzhoda in beloruskim sosedom, moram povedati, da Rusija ni nevarna le za Ukrajino, zato ker se je Ukrajina odločila za neodvisnost. Ne, čisto vsaka soseda Rusije mora pričakovati, da se bo to zgodilo in se na to pripraviti. Putin, ki se skuča vključevati v, režima, v režim Belorusov, To je nekaj, s čimer se bodo morali Belorusi kmalo tudi soočiti. Lukašenko se torej zdaj v večji meri obrača na Ukrajino in proti Zahodni Evropi. Pogovarjamo se o številnih gospodarskih vprašanjih in prihodnih projektih, na osnovi katerih bo celotna evropska celina bolj povezana naprimer železnice in tako dalje. Še pet minut imate na voljo. Zaradi omejitve pri tolmačenju, na to pa še privatizacija zemljišč. Ne poznamo celoti, reform na področju zemljišč. Premijer je omenil približno deset različnih formul za privatizacijo ukrajinske zemlje. Omejeno število narodov na svetu ne dovoljuje zemlje v zasebni lastnini. No, glede na to, da imamo vse to plodovito zemljišče po površini največje v Evropi, je nekaj, kar je velika priložnost za nas, tega ne smemo zapraviti. To bo največje gonilo ukrajinskega gospodarstva. Naš načrt je to, da bomo omejili prodajo teh zemljišč le za ukrajinske državljane. Ampak moramo razmišljati tudi o tem, kako bomo privabili tuje investitore, kako bomo spodbudili njihovo zanimanje za ukrajinsko zemljo. Potem je treba ugotoviti tudi, koliko zemljišča ima lahko posamezen lastnik in tako dalje zato pa še zakonodaja glede zasebnega lastništva zemlišč, ta je bila sprejeta pred petimi leti. Takrat je parlament ponovno uvajal nekakšno prepoved na to. Pripravljeni smo zdaj odpraviti to prepoved, ta moratorij in uporabiti to gonilo ukrajinskega razvoja ter ga umestiti v naš finančni sistem. Kako lahko izenačimo pravice tujcev in ukrajinskih državljanov, ki bo ko bodo tujci prihajali kupovati to zemljišče. Odprli bomo trg do naslednjega oktobra. Do takrat pa bo naš finančni minister razmišljal o finančnih instrumentih za mikroposojila, naprimer. Za vse tiste, ki si želijo kupiti zemljišče in jih začeti uporabljati. Nisem ekonomist, ki bi bil specializiran za uporabo zemljišča ali kaj takega, ampak želel sem le predstaviti, kakšna je filozofija ukrajinske vlade v povezavi z reformo zemljišč. Še nekaj pripomb, najprej zamenjave zapornikov. To je zelo občutljivo vprašanje v Ukrajini. Pravo pojmovanje tega je prostovoljno sočasno izpuščanje. Tukaj ne gre za zamenjavo ena proti ena. V naslednji zamenjavi bo približno 100 ljudi. Vedno manj ruskih državljanov v ukrajinskih zaporih, tako da je tukaj manj napetosti. Izmenjavati moram tri skupine ljudi, ruske državljane, potem ukrajinske državljane, ki so v Rusiji, ruske državljane, ki so v okupiranem Krimu in ukrajinske državljane, ki so v okupiranem delu same Ukrajine. Lahko si torej zamišljate, kako komplicirane so te izmenjave. Zato je zato zelo težko poskrbiti. No, za voljo tolmačev bom zaključil. No, potem pa še komunistična stranka. To je je ukinilo že nekaj vlad prej in iskreno povedano, ne vidim, da bi Ukrajinci točili soze zaradi tega. To nas je, režalo, eh, to nas je stalo velike revščine. Vsaj pet milijonov ljudi se je znašlo pod pragom revščine zaradi tega. Strinjam se z vami, da nobene ideologije ne bi smeli prepovedati. Ampak takrat, ko je bilo to prepovedano, je bila to edina ideologija in edina stranka. Številni od teh komunistov so se nekako prenovili in preimenovali v socialistične stranke, teh je pa kar nekaj. Če bodo želeli v Ukrajini znova ustanoviti komunistično stranko s tem imenom, bo verjetno moralo pred tem meniti nekaj časa, tako da se bodo stvari ohladile. Je pa možno, da se bo to zgodilo enkrat v prihodnosti. Gospod minister, hvala, da ste z nami preživeli toliko časa danes, da ste prišli iz Luksemburga v Brusel. Hvala za vse predstavljene informacije. Veliko sreče vam želimo v prihodnjem. Točka 11, razno. Potem pa 12, naslednja se 6. in 7. novembra tukaj v Brusel.